Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Be silent. Prosim tudi za malo tišine v dvorani. S prijatelji iz tiska smo se dogovorili, da lahko prvi dve minuti vodnega nagovora kandidate za komisarja, komisarja tudi fotografirajo, potem po dveh minutah pa jih bomo prosili, prijazno prosili, da zapustijo to območje. Kaj ti, če ste fotografi postavljeni pred kandidata, ga ostali člani v odboru ne morejo videti in enako velja tudi za komisarja, to pa ni ravno najbolje. Še enkrat dobro jutro. Prisrčno pozdravljam kandidata za komisarje, za komisarja za finančne in gospodarske zadeve, davke in carino. Pozdravljeni v odboru Ekon. Zaslišanje je namenjeno temu, da kot odbor preverimo, ali je kandidat za komisarja primeren za to funkcijo, ali je sposoben upravljati funkcije, ki mu bodo dodeljene skladno s smernicami za potrjevanje komisije. Priloga 16 poslovnika parlamenta to opredeljuje. Določajo, da se kandidata presoja na podlagi njegovih sposobnosti, znanja, neodvisnosti, poznavanja delovnega področja, komunikacijskih veščin. Kandidatu za komisarja smo poslali kot odbor tudi vprašanja, v katerih ga sprašujemo, kako namerava upravljati delo na področju, ki mu bo dodeljeno. Naj vam povem, da je pred zaslišanjem kandidat za komisarja odgovoril na vprašanja. Pisne odgovore so člani dobili v vseh jezikih, skladno z veljavnim postopkom pa je kandidat predložil tudi izjavo o finančnih interesih odbor za pravne zadeve ni podal nobenih pripomp glede izjave kandidata za komisarja o finančnih interesih. Začeli bomo z današnjim zaslišanjem. Najprej bo kandidat za komisarja dobil besedo za največ 15 minut. Ob koncu zaslišanja bo dobil besedo še za 5 minut. Po uvodni izjavi bo sledil krok vprašanj in odgovorov. 45 vprašanj. Tri minute bo namenjeno, namenjenih vsakemu posamezniku. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Naj pa vse člane opomnim, da se bomo strogo držali dodeljenega triminutnega okvira. Naj povem, da je danes tolmačenje zagotovljeno v 22 jezikov. Vsak govornik lahko uporabi svoj materni jezik. Naj govornike opozorim tudi na to, da se bodo vaši govori tolmačili, zato vas prosim, da ne govorite prehitro. Naj povem tudi to, da bo današnje zaslišanje na voljo preko spleta. Na spletni strani Evropskega parlamenta lahko to zaslišanje spremljate v živo. Preden dam besedo kandidatu za komisarja, pa naj povem, da so naloge, ki ga čakajo, izjemno pomembne. Pred nami so veliki izzivi. Odzvati se moramo na gospodarsko krizo, Spremeniti je treba trenutni okvir gospodarskega upravljanja, zagotoviti ustrezno ravnotežje med rastjo in stabilnostjo. Kandidat za komisarja bo zato moral odigrati pomembno vlogo. Vemo, da bo komisija v prihodnih mesecih obravnavala tudi uredbo o dvojčku in šesterčku. Povrniti je treba zaupanje javnosti v gospodarstvo, v finančne trge. Komisija je že najavila, da bo z dodatnimi 300 milijardami evrov skušala zapolniti primankljaj, ki vlada. Želimo si zagotoviti stabilnost, celovitost gospodarske in monetarne unije skladno z agendo, ki je bila predstavljena decembra 2012 strani štirih predsedstev. Sedaj pa besedo predajam komisarju Pjeru Moskoviciju za največ 15 minut. Pjer?